okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, ladies and Drage kolegice in kolegi, gospe in gospodje, mi zelo dobro vemo, eh, da se ravno kar končuje plenarno zasedanje, končalo se bo čez minutko ali dve, zato predlagam, da začnemo takoj, eh, saj je že tri minute čez sedmo. Eh, pozdravljamo eh, komisarja in kandidata za podpredsednika, gospoda Maroša Ševčoviča, na zaslišanju. Upam, da je to naše zadnje zaslišanje letos. Okay. Um, uh, well... Dobro. Eh, tu sta dva odbora, Envi in ITRE. V zadnjih eh, treh eh, tednih smo se že navadili na skupne sestanke odborov. Morda bi se morali tudi v prihodnje eh, srečevali v takem okviru, se pravi ne samo za zaslišanja. Eh, torej, kolegi in kolegice iz Envija in Itreja, dobrodošli. Eh, dobrodošli tudi vsi predstavniki javnega mnenja v Evropske uniji. Eh, konec koncev gre za odprt sestanek nevladne organizacije, predstavniki industrije eh, lahko spremljajo to zaslišanje in poleg tega je zagotovljen tudi prenos po internetu na parlamentarni strani. Torej, dobrodošli tudi vsi, ki nas spremljate po internetu. Gospod Ševčovič je imel že zaslišanje kot kandidat za komisarja za promet in prostor. E, tam e, je bil ITRE e, tudi pridružen odbor ob odboru za promet in ugotovili so, da je gospod Ševčovič kvalificiran za člana kolegija komisarjev. Uh, To pomeni, da so na prvo vprašanje odgovorili pozitivno. In eh, danes se moramo osredotočiti na nov portfelj gospoda Ševčoviča, kandidata za podpredsednika za energetsko unijo. Eh, To vprašanje je najbolj pomembno na tem zaslišanju. E, torej, vsak odbor je seveda e, pristojen za svojo politiko, se pravi notranji energetski trg, varnost e, dobav, e, obnovljivi veri energije, promocija interkonektivnosti energetskih omrežij, razvoj e, e, e, prometnih. E, Eh, oziroma transportnih eh, omrežij. Vsa ta vprašanja so zelo visoko na agendi v naslednjem mandatu in člani ITREJA želijo seveda zvedeti, kako se želi gospod Ševčovič lotiti teh izzivov. Kolegice in kolegi, vi ste vsi vnaprej prejeli dokumente in sicer Eh, pismo o nalogah eh, podpredsednika za energetsko unijo, prejeli ste njegov CV, izjavo o finančnih interesih in prejeli ste tudi pisne odgovore na naša vprašanja. Odbor Juri Gorice je danes sestal ob 18. uri, se pravi pred eno uro. In mi še nismo prejeli pisma. Ne, ravno kar je prispelo. Se pravi, v zadnjih dveh, treh minutah smo prejeli to pismo, ki ga bomo tudi razdelili. Vsekakor ga boste imeli na svojih mizah eh, pred jutrišnjim dopolednevom, ko bomo imeli evaluacijski sestanek koordinatorjev. Se pravi, vse je pripravljeno in so predsedujočega Lavijo prosim, da prevzame besedo. Hvala lepa, kolega Buzek. Tudi jaz želim pozdraviti komisarja in kandidata za podpredsednika za energetsko unijo v svoj diplomatski karieri eh, v Slovaškem ministrstvu za zunanje zadeve je odigral različne vloge, bil je tudi predstavnik eh, Slovaške pri Evropski uniji, potem je bil kratek čas eh, komisar za izobraževanje, kulturo in mladino, leta 2010 pa je prevzel funkcijo podpredsednika za medinstitucionalne odnose. Se pravi, maja 2014 na zadnjih volitvah eh, pa je prejel tudi največ glasov na volitvah za Evropski parlament eh, in ta resor energetske unije mu je zelo pomemben. Njegova naloga bo koordinacija dela različnih komisarjev, naprimer komisarja za energijo in podjetje, pa tudi komisarja naprimer za uh, morje in ribolov. Uh, dolgo se že zauzema za ambiciozno podnebno in energetsko politiko, zauzema se tudi za trajnostno in zeleno rast. Kot podpredsednik za energetsko unijo, se bo trudil oblikovati odporno energetsko unijo. Prednostna naloga bo zagotoviti učinkovito vodenje in tudi s tem eh, pozicionirati Evropsko unijo na globalni ravni v Parizu 2015 naj bi tudi sprejeli ustrezen sporazum za podnebje. Zauzemal se bo tudi za zeleno rast. Evropa naj bi postala vodilna sila na področju obnovljivih verov energije tudi v okviru obzorja 2020. V ospredju bo tudi vprašanje reforme trga CO2, zlasti ko gre za trgovanje z emisijami. Prepričan sem, da bodo kolegi v zvezi s tem zastavljali tudi vprašanja. Sedaj pa vračam besedo gospodu Busku. Hvala lepa. Glede strukture zaslušanja želim povedati naslednje. Stvari so pravzaprav nespremenjene isto kot eh, pred šestimi dnevi v torek. Komisar in kandidat za podpredsednika bo na začetku imel 13-minutni govor in ob koncu bo imel na voljo še 5 minut za zaključno izjavo. E, tudi sedanji e, podpredsednik Evropske komisije komisije je in eh, po njegovem uvodnem delu bomo sprejeli 41 vprašanj poslancev. Eh, šli bomo po načelu ping-pong igre, se pravi, eno minuto imamo za vprašanje, dve minuti za odgovor tretji eh, krok vprašanj pa gre predstavnikom političnih skupin. Vse ostalo pa na eh, podlagi pravila 162.4. Prosim, da vsi, tudi kandidat za uh, podpredsednika, spoštujete čas. 10 sekund tolerance imamo za gospoda podpredsednika in 5 sekund tolerance za vse poslance in poslanke. Eh, po tem času bodo mikrofoni izklopljeni, žal. 10 eh, sekund pred koncem časa boste videli znak. Eh, tolmačenje je zagotovljeno v 23 jezikov, prosim, da ne govorite prehitro. Mi potrebujemo dobro tolmačenje v 22 jezikov, se pravi v vaše materinščine. Seveda lahko uporabljate svojo materinščino. Gospod eh, podpredsednik, gospod kandidat za podpredsednika, prosim,